honourable members. Spoštovani poslanci in poslanke. Ich möchte die Sitzung wieder beginnen. Mislim, da je najbolje, da začnemo. Obe najpomembnejši sta že tukaj, to sta osebi za stike, Tudi Linda McEwen je tukaj. Danes bomo imeli izmenjavo mnen z Markom Springenjem. Izmenjava mnen bo potekala, čeprav žal ni pristojnih oziroma prisotnih toliko poslancev, kot bi si želeli. Z nami je direktor ECDC, to je Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni. Uh, vaše kolege smo gostili že v prejšnjih tednih in dnevih. Agencije so za nas zelo pomembne. Kaj ti? Vi izvajate tisto, kar mi uzakonimo. Zato pričakujemo danes od vas povratne informacije, kakšno je stanje vaši predstavitvi pa bomo imeli tudi krok vprašanj in odgovorov, da bomo imeli kratko razpravo. Gospod Springer, izvolite. Hvala lepa. V veliko veselje mi je, da sem tu. Želim vam podati pregled naših dejavnosti in dosežkov v zadnjem letu. Prav tako bom spregovoril o prihodnosti prihodnosti v naslednjem letu in tudi dolgoročni prihodnosti. Na začetku želim povedati nekaj o dejavnostih ECDC-ja v preteklem letu. Ko sem z vami govoril lani, sem vam omenil štiri glavne prednostne naloge za naslednje leto. Izkoreninjenje določenih bolezni, sodelovanje med laboratoriji, pomaganje državam, ki so kandidatke in izboljšanje zdravja nasploh. To so mm, prednostne naloge, ki bodo ostale prednostne naloge tudi v prihodnjem letu. Na področju širitve sodelujemo z Hrvaško. To gre zelo dobro, nadaljevali pa bomo tudi z Islandijo, Črnogoro in Srbijo. Ošpice. Izbruhi te preprečljive bolezni v Evropski uniji se nadaljujejo spomladi je Liverpool utrpel najhujši izbruh bolezni ošpic v zadnjih 30 letih. Skoraj 40 otrok je bilo hospitaliziranih. V Evropski uniji pa je bilo število primerov sicer nižje. Leto 2012 smo dobili prijave o več kot 30 tisoč primerih. Ošpic letos pa jih imamo 5000, seveda pa 5000 primerov, še vedno pomeni veliko preveč. Evropska unija si prizadeva za cilj nič primerov, vendar v primerjavi z lanskim letom je letošnja sezona precej mila. Če si pogledamo, kako se je razvija eh, bolezen ošpic v Evropski uniji od leta 2006, vidite, da je graf precej dinamičen. Če bo špic letos ni, to ne pomeni, da jih drugo leto ne bo. Sedaj um, vam lahko povem, zakaj so ošpice in preprečljive bolezni cilji, ki jih zasledujemo več let. Če želimo preprečiti ošpice v Evropski uniji, moramo doseči in ohraniti 95-odstotno pokritost cepivi v državah članicah in v regija, države članice tega ne zmorejo same, države članice, ki imajo visoko kritje cepiv in cepljenja, se še vedno mm, soočajo s problemom ošpic. Ošpice prihajajo od nam k nam od drugot, mi pa jih izvažamo v ZDA, naprimer. Seveda pa moramo govoriti tudi o neenakostih na področju zdravja, tudi v tistih državah članicah, kjer je pokritost s cepivi precej velika. Obstajajo deli prebivalstva, ki niso dovolj pokriti, to so Romi in drugi deli prebivalstva, ki so prikrajšani. Tam je stopnja cepljenja precej nizka. Zato pogosto vidimo izbruhe ošpic v teh skupnostih. Zato je ECDC posebno pozornost namenil tem delom prebivalstva. Prejšnji mesec smo imeli v Dublinu odlično srečanje s predstavniki držav članic Romov in skupnosti Ares. To zasedanje je bilo zelo dobro. Pripravili smo deset praktičnih predlogov za to, kako lahko države članice povečajo stopnjo cepljenosti med temi randljivimi skupinami in splošnim prebivalstvom. Te predloge bom predstavil državam članicam in komisiji naslednji teden na zasedanju EU o imunizaciji otrok. Sedaj pa kapacitete laboratorijev, to je dolgoročen cilj, vendar želim vam podati pregled, kako ECDC in partnerji praktično uporabljajo nove tehnike v laboratorijih. Prejšnji teden je komisija prosila EFSO in ECDC, da pripravijo oceno tveganja za salmonelo, ki izbruhne v več državah. To je bila nova izkušnja mm, za obe državi, zato ker smo lahko uporabili pristop ECDC, zato da pripravimo skupen dokument v samo nekaj dneh. Še bolj zanimivo je, da smo se usklajevali na področju naprednih laboratorijskih tehnik, tehnik preizkušanja na tujih vzorcih, vzorcih iz zdravstvenega sistema in iz prehranjevalne verige. Tako smo videli, da so bili bolniki iz več držav članic okuženih z, identično, z identičnim sevom salmonele. Dobro smo sodelovali z EFSO, zato sem optimističen glede hitrega ugotavljanja virov izbruhov v prihodnosti. Ključen del našega dela je seveda, da se odzivamo na nepredvidene in nenavadne dogodke. Naprimer, prejšnji mesec smo dobili potrditev dveh primerov resne bolezni, ki jo povzroča nova vrsta virusa korona, to je ed, enaka družina virusov kot SARS. Ko sem sprejel to sporočilo, sem pravkar bral knjigo o boju proti HIV-u in eboli. To je res nenavadno, ampak ECDC je strokovnjake zaposlila čez vikend in dobili smo ustrezno oceno. Hkrati so strokovni evropski laboratoriji na nizozemskem združenem kraljestvu in v Nemčiji ob podpori ECDC in GDRTDT financirali projekt, hitro razvili specifične teste in virus tudi odkrili. Strokovnjaki EU in strokovnjaki iz ZDA so sodelovali. Ni prišlo do podvajanja prizadevanj. V nedeljo ob 9. zvečer je komisija objavila hitro oceno ECDC-a na eh, sistemu za zgodnje obveščanje in odzivanje skupaj z novimi preizkusi. To je pomenilo, da je naslednji ponedeljek, ko so mediji začeli poročati o tem virusu, da so takrat imeli ministri za zdravje dovolj informacij in najnovejše informacije. Po mojem mnenju je to pravi način za izkoriščanje omejenih virov na področju zdravja v Evropi. Mislim, da je to dobro, ko se pojavi skupna grožnja, moramo vsi sodelovati, ne pa da 27 držav članic dela vsaka zase. S tem pristopom smo države članice in komisija zagotovili trdno osnovo, na, na kateri lahko usklajujemo svoje odzive na grožnje na področju zdravja. Podrobnosti o treh 30 drugih grožnjah, ki jih je ECDC obravnaval, imate v svojih dokumentih. Sedaj pa želim spregovoriti o naših načrtih za obdobje 2013 in naprej. Nekaj pomembnih menikov nas čaka leta 2013, ki vam jih želim posredovati. Prvič, naslednje leto bo leto, ko bomo začeli izvajati novo okrepljeno politiko o znanstveni neodvisnosti. To posodablja in razširja delo, ki ga že opravljamo za to, da opravljamo in preprečujemo konflikte interesov. Drugič, izvajali bomo tudi neodvisno zunanjo oceno. Naročili smo ocenjevalce in proces zbiranja podatkov se bo začel letos. Končno poročilo naj bi dobili leta 2013. Tretjič, mislim, da bomo sprejeli strateški večletni program za obdobje 2014 do 2020. Pripravljeno delo se je že začelo. Zadnji mesec smo v Štokholmu imeli skupno strateško zasedanje, kjer smo združili više strokovnjake iz držav članic, nacionalnih zdravstvenih institutov in našega svetovalnega foruma. Skupaj so nam podali pomembne tehnične informacije in podatke, ki jih bomo izkoristili za to, da pripravimo posvetovalni dokument, ki ga bomo razdelili našim partnerjem, vključno s tem odborom. Seveda. Nekaj mi je bilo zelo zanimivo v razpravah, namreč zahteva po kontinuiteti glede vsebine dela ECDC. Način izvajanja našega dela pa se bo moral spremeniti. Seveda, del tega bo morda, da se bomo morali naučiti narediti več z manj sredstvi. Vem, da bodo proračuni v zdravstvenem sektorju v Evropski uniji še naprej pod velikim pritiskom v prihodnih letih. Mislim pa, da moramo na evropski ravni storiti več z manj finančnimi sredstvi. Hvala lepa temu odboru in poročevalki Juti Hauk za to, da si je zauzemala za naš cilj. Ampak še nekaj vam želim podati dva primera sprememb. Namreč prvič, način, kako predstavljamo svoje podatke o nadzoru glede mm, kužnih bolezni. Sedaj dobite zelo debelo poročilo, ampak v prihodnosti bi si želel, da bi imeli majhne epe na pametnih telefonih. In še nekaj, mikrobiologija. Do leta 2020 se bodo tehnologije zelo razvile tako na področju laboratorijev, kot tudi na področju sledenja človeškim patogenom. Želimo si, da bi lahko ECDC pomagala koordinirati uvedbo teh novih tehnologij za namene javnega zdravja. To bi morali storiti čim bolj učinkovito. Če bom leta 2020 še vedno na tem položaju in če bom lahko govoril pred vašim odborom, sem pripričan, da bomo še vedno govorili o HIV-u, tuberkulozi, pripravi na endemije in tako naprej. ECDC bo še naprej sodelovala z državami članicami in komisijo zato, da bi se odzvali na to, zato da se bo Evropska unija lahko hitro odzvala na nepričakovane grožnje. Hvala lepa za vašo pozornost in čakam že na vaše vprašanja. Much, Hvala lepa. Hvala gospod. Šprenjer za vašo predstavitev. Sedaj pa gospod Jano Kodakis. Izvolite. Thank you, Mr. Hvala lepa. Hvala, gospod Šprenjer. Mislim, da je bila to zelo dobra predstavitev. Žal, ni dovolj poslancev v dvorani, ampak tako pa če. Ljudje me poznajo potem, da sem zelo agresivna do posameznih agencij, vendar vašo agencijo podpiram, mislim, da dejansko lahko dobimo nekaj koristnega od vas in dejansko lahko spremenimo življenja evropskih državljanov. Zelo sem zadovoljna, da sem oseba za stike. Mislim, da ste vi edina agencija, za katero sem sploh pripravljena biti oseba za stike. Dobro, poskušala sem ostati v stikih z Markom in njegovo skupino. Nekaj pomanjkljivosti smo imeli, dolgo časa je trajalo, da so naši predstavniki začeli sodelovati z upravnim odborom. Zamisel pa je ta, da bi imeli redna zasedanja s predstavniki, preden se udeležijo zasedan mm, upravnega odbora, zato da bomo lahko pripravili tudi stališče parlamenta. Pri vseh agencijah je zelo pomembno, da dobimo dodano vrednost. Zelo sem zadovoljna, da vam lahko povem, da ECDC to dejansko tudi počne. Stroške ste znižali na dveh področjih. Mm, prvi del je proračun za nadzor bolezni, proračun ste znižali za 13 odstotkov, tako da ste uvedli nove metode, to je zelo dobro. In še nekaj je zelo pomembno, namreč. Mm, denar za zasedanja in potovanja ste prav tako zmanjšali. Čestitam Marku in njegovi skupini in jih spodbujam, da še nadaljujejo po tej poti. In še nekaj. ECDC nam ponuja vrednost za denar, ko govorimo o potrebi v Evropski uniji. V času londonskih olimpijskih iger in evra 2012 je bilo to zelo pomembno. To so velike dogodke, kjer se bolezni lahko hitro širijo. Ljudje potujejo med državami članicami zato, da sodelujejo v športnih dogodkih. Zelo sem bila zadovoljna, ko sem opazila, da je ECDC pripravljal posebna poročila vsak dan o izbruhih bolezni v Evropi. Te bolezni pa so posredovali državam članicam, zato da je vsak lahko spremljal morebitne izbruhe bolezni. In še nekaj. Ob upravnem odboru je bila težava tudi na področju reorganizacije in osebja. Kadarkoli izvajamo reorganizacijo, je vedno nekdo zadovoljen, nekdo pa ne. Glavni problem je bil ta, da je bilo nekaj razočaranih ljudi, ki so želeli več, ampak problem ni bil resen. Organizacija je sedaj boljša, kot je bila pred postopkom reorganizacije. Parlament ni veliko prispeval k programu, mislim, da bi mi morali biti bolj proaktivni na tem področju, zato me zanima, ali bi kak poslanec želel podati kakšne misli v zvezi s tem, kaj si želi od ECDC. še en problem smo imeli. Sama sem oseba za stike in osebe za stike pri drugih agencijah um, so osebe z drugačnimi pristopi. Zato mislim, da bi morali poskusiti nekako bolje sodelovati, zato da bomo dobili več urednosti od agencij. Želela bi si videti več koordinacije, morda srečanje dvakrat na leto med eh, osebami za stike tukaj v parlamentu, zato da bi lahko razpravljali o tem, kaj počnemo z agencijami in morda izmenjali najboljše prakse. Ampak to mora biti v rokah predsednika. Naslednje leto bomo obiskali Stockholm. Zelo se veselim tega, da bom spet obiskala vaše prostore in spregovorila z posameznimi zaposlenimi. Spodbujam pa skupine, da pošljajo nekoga drugega letos, zato da bomo razširili znanje o tej agenciji. Hvala. Hvala lepa, Linda McKevin. Um, thank you, thank you, Hvala lepa. Hvala, gospod predsednik. Tudi sama sem razočarana na tem, da kolegic in kolegov ni tukaj. Mislim, da bi morali na sestanku koordinatorjev spet razpravljati o problemu četrtka popovdan. Ošpice, to je res problem. Zanima me, kakšen je trend. Nekaj številk ste podali, govorili ste o tem, da se je v Liverpoolu pojavilo zelo veliko teh primerov. Zanima pa me, kakšen je trend, ali se zadeve mm, zaostrujajo ali ne, ali se države članice dejansko angažirajo na tem področju ali počnejo kaj, zato da bodo starši dejansko razumeli, kako pomembno je cepiti otroke. In še nekaj, ranljive skupnosti in namenjanje pozornosti tistim, ki se morda ne zavedajo sporočilom na področju javnega zdravja. To je prav. Mislim, da sem v Guardianu brala o boleznih, ki jih širijo ljudje, ki potujejo v eksotične kraje, naprimer Tisti, ki potujejo v Afriko, lahko v Evropo prinesejo zelo resne tropske bolezni, ki jih še nikoli nismo videli in ki bi se lahko širile. Na nizozemskem in v ZDA so imeli primer bolezni, ki so jih prinesli iz ZDA. Zato me zanima, ali bi lahko posebno pozornost namenili tem popotnikom. To so ljudje, ki potujejo v Afriko, naprimer, ali pa ljudje, ki se vračajo v Afriko, zato da tam preživijo praznike. Lahko pozornost namenimo njim, morda oni so ranljivi, morda ne finančno ranljivi, glede na to, da potujejo v eksotične kraje, vendar, ko se vrnejo na naš kontinent, lahko sabo prinesejo bolezni, ki jih morda ne poznajo. In še zadnje vprašanje. Finančna kriza. Govorili smo o neenakostih na področju zdravja. Slišimo pa, da je v Grčiji zdravstveni sistem blizu propada in pa je naj bi spet prišla gripa. Zanima me, kakšne posledice ima finančna kriza na področju priprav držav članic na te probleme. Zanima me, ali ECDC to preučuje. Hvala. Hvala lepa, gospod Springer. Lepo prosim, da odgovorite na vprašanje. Hvala lepa. Najprej hvala lepa gospa Jana Kudakis za vaše lepe in prijazne besede. Z veseljem vas bom obiskal v Londonu, da izmenjava mnenja. Hvala tudi vam za vaše vprašanje ali vprašanja. Ošpice so neke vrste bolezen, ki je podobna tornadu. To se pojavi v Evropi in pred nekaj leti smo videli, da je bila pod udarom Romunija, naslednje leto Francija in do nedavnega je bila pod udarom Velika Britanija oziroma njen severni del. Ljudje, ki niso bili cepljeni, so bili izpostavljeni temu. Ošpice pa so tudi bolezen, ki se pojavlja v neke vrste fluktuaciji. Vsake štiri, vsaka štiri leta je nov val. Lepo je videti, da je bilo letos primerov manj. To ne zato, ker bi ECDC bolje upravil svoje delo in ne zato, ker je kritost s cepivi večja, ampak gre le za vprašanje širjenja virusa. Zelo pomembno je, da cepimo ljudi. Sam nisem zelo optimističen. Veliko je nasprotnikov cepiv, ki širijo govorice o nevarnih virusih cepivih, mislim, da to predstavlja veliko grožnjo. Seveda obstaja več skupnosti, v Nemčiji jih poznam več. Šola Rudolfa Steinerja, naprimer. Tam je zelo veliko ljudi, ki niso cepljeni in pojavijo se ošpice. Romi so posebna skupina. V veselje mi je bilo, da so me Romuni in Bolgari povabili, da sem se sestal z Romi. Romi so zelo raznovrstna skupina mm, prebivalstva. Zelo pa me je navdušila pobuda Bolgarije. To so medijatorji. Ljudje iz romske skupnosti so neke vrste promotori zdravja. To vodi do više stopnje zdravstvene izobraženosti. Ti promotori so potem dejansko postali zdravniki. Zelo pomembno je zagotavljati zdravstvene storitve tudi strani skupnosti. Kajti Romi niso proti cepljenju. Dejstvo je, da ne poznajo vseh dejstev in informacije niso vedno prilagojene njim. O tem bi lahko govorili še zelo dolgo. Sedaj pa vaše vprašanje glede eksotičnih bolezni, ki jih prinesajo ljudje iz drugih držav. To je velik problem in v Veliki Britaniji smo nedavno videli, da je bil um, diagnosticiran bolnik z posebno vrsto vročine. Javne oblasti v Združenem kraljestvu so mi povedali, da zadevo obvladajo. So tudi v stiku z državami zunaj EU, zato da bi odkrili vir te bolezni in našli rešitev. Če nekaj poberemo v eksotičnem kraju, potem se to običajno ne prenaša na druge ljudi. Vendar vseeno smo pripravljeni, razvijamo pa tudi protokole v ECDC, tako da lahko bolnika, ki je okužen, spremljamo, mu sledimo in jim pomagamo. Obstajajo pa še druge bolezni, legionela, legionarska bolezen. To je bolezen, kjer je število smrtnih žrtev zelo visoko. Sistem tam je pa zelo dobro razvit za sledenje izvora bolezni, kajti običajno se bolezen pojavlja v hotelih. In še vprašanje o finančni krizi. Zelo me skrbi vpliv finančne krize. Zavedamo se, da bo še več ljudi izgubilo zaposlitev. Število ljudi, ki so ranljivi, ki so izpostavljeni, se bo še povečalo. Vedno več bo težav z alkoholom in tako naprej. Tam se pojavljajo tveganja za razvoj tuberkuloze in virusa HIV. Problem je ta, da se ranljivo prebivalstvo povečuje takrat, ko je proračuna za zagotavljanje temeljnih zdravstvenih storitev vedno manj. Za tuberkulozo je treba biti pripravljen. V Grčiji smo nedavno videli izbruh državljanov z virusom HIV. Razlog za to je intravenozno intraveznosna uporaba drog in če ni denarja, da bi zagotavljali nadomestne substance in če nimamo dovolj finančnih sredstev za boj proti temu, bomo priča katastrofi. Katastrofa se ne bo pojavila jutri, naslednji mesec, ampak se bo pojavila naslednje leto. To se dogaja v Atenah, zato je zelo pomembno, da se ljudje zavedajo, da dejansko mora biti na voljo ustrezen proračun za te programe. V bolnišnicah vemo, da se odpornost na antibiotike veča, prav tako se zavedamo, da se bolniki premikajo med državami, ampak če se bolniki gibljajo med državami, je zelo pomembno, da se preveri za prisotnost odpornih vrst bakterij. Če denarja ni, potem ni mogoče izvajati preizkusov in potem se seveda odpornost toliko bolj poveča. Omenil sem tuberkulozo. Zelo smo zaskrbljeni zaradi odpornosti tuberkuloze na več zdravil in še enkrat, če država nima dovolj sredstev za izvajanje preizkusov na katera zdravila so posamezni sevi občutljivi, potem bolnik ne bo dodeležen ustreznega zdravljenja. Ne vem, ali se tega zavedate, ampak uspešnost zdravljenja tuberkuloze odporne na več zdravil je samo 50 odstotkov. Zelo veliko ljudi umre zaradi tuberkuloze. Skrbi me tudi vpliv finančne krize na zdravje. Hvala. Vielen Dank, Herr Springer. Das glaub... Hvala lepa. To ste lepo povedali. Sedaj prvič ne govorimo o tem, kakšen vpliv ima finančna kriza na javno zdravje v Evropski uniji in ali gre tukaj za kakšne povdarke, tudi kar zadeva financiranje in sisteme javnega zdravja. Govorimo o odpornosti na antibiotike, če se znajdem v bolnišnici in če me ne preverijo za odpornost na posamezne antibiotike, potem mi niti najboljši programi ne pomagajo. Zato mislim, da moramo zagotoviti ustrezna finančna sredstva. V nasprotnem primeru se lahko s to temo še zelo dolgo ukvarjamo, vendar pri financiranjih, pri zdravstvenih sistemih mora biti za to poskrbljeno, kajti to je zelo velik problem še nekateri kolegi in kolegice so prišli v dvorano, želi kdo besedo. Ne, drugače bom še jaz postavil vprašanje. Standardno vprašanje seveda. Namreč, kaj počnete na področju konflikta interesov o tej temi pogosto govorimo, ne glede na to, pa Vsi želimo, da bi v takšni agenciji delali najboljše strokovnjake. To si vedno želimo, vendar pristop mora biti vedno čim bolj pregleden. Nekateri strokovnjaki so potem že rekli ne, rekli so, da ne želijo biti v časopisu ali pa da obstajajo določene določene navzgrižje interesov, zato ker so delali tudi na visoki šoli v industriji in tako naprej. Zanima me torej, kaj počne vaša agencija na tem področju. Mislim, da to zanima tudi vse ostale skupine. Hvala. Yes, I'm, I'm, I'm very pleased that... Izjemno sem vesel, da je tej temi namenjeno veliko pozornosti. Gre za pomembno temo. Seveda smo v stiku s številnimi strokovnjaki. Če pričnemo z našimi lastnimi oslužbenci, potem pripravljamo izjave o interesu, analizirali bomo, če gre za poseben interes in tako dalje, če so te teme najbolj zanimive. Radi bi nekakšen skupen pristop. Trenutno izkušnje kažejo, da se ta tarča premika. Pred dvema urama je računsko sodišče organiziralo konferenco, novinarsko konferenco o konfliktu interesov. In res upam, da bomo tako začeli pripravljati na kakšen skupen pristop. Ampak tudi, če damo to na stran, pripravljamo naprimer pri uslužbencih, ki delajo na področju gripe prav tako upravljamo preglede in tako dalje. Lahko se zgodi, da nek strokovnjak nima konflikta interesov, ampak se zaposli pri novem delodajalcu, morda farmacevskem podjetju. V tem primeru bo ta oseba prekinila svojim delom v odboru. To se je že zgodilo. In tej temi posvečamo veliko časa in truda. Imamo posebne uslužbence, ki se ukvarjajo s tem. Upam, da bo naslednji mesec oziroma k malu naš odbor za zaposlovanje sprejel novo strategijo za to področje. Upam pa tudi, da bomo pripravili nekakšen splošnejši pristop, kjer bo smernice podal tudi parlament. Okay. ECDC, um... Če pa boste obiskali ECDC, vas bom z veseljem še dodatno poučil. Najlepša hvala. Sedaj pozdravljam med nami predstavnike komisije. Komisija, beseda je sedaj vaša, če želite. Gospod Rajan. Like few... Najlepša hvala. Nekaj besed bi rad posvetil temam, ki smo jih slišali tekom razprave. Začnemo lahko pri cepljenju. To je zelo kompleksna zadeva. Komisija je sodelovala z mađarskim predsedstvom je pripravila sklepe sveta na temo cepljenja otrok. Naslednji korak bo organizacija velike konference naslednji teden, na kateri bomo razpravljali o ukrepih na evropski ravni, kako bi lahko spodbudili države članice, da povečajo stopnjo cepljenja otrok. S tem bi lahko rešili tudi težavo izbruhov primerov ošpic ampak gre za splošno temo cepljenja otrok zaenkrat. Imamo tudi priporočila sveta na osnovi pogodbe. Želeli smo doseči neko določeno stopnjo sezonskega cepljenja. Trenutno pripravljamo poročilo o izvajanju tega priporočila v državah članicah. Upamo, da bomo lahko to poročilo svetu in parlamentu predstavili do konca tega leta. Tako bomo lahko videli, če so države članice izvedle priporočilo, ki so ga dobile. Zaenkrat se zdi, da je to izvajanje precej mešano, odvisno od držav članic. Epidemije in pandemije. Po pandemiji leta 2009 je svet prosil komisijo, da pripravi mehanizem za skupen nakup cepiv za pandemije. Namesto, da države članice to počnejo ločeno in se ločeno pogajajo s farmacijskimi podjetji, bi v takšna pogajanja vstopila skupina držav članic. Včeraj je ta odbor sprejel poročilo gospoda Brnjeja in to je bil eden od elementov pravnega predloga komisije na področju resnih čezmenjih groženj. Pripravljamo torej nek dokument, ki bi združil države članice, ki želijo skupaj kupovati cepiva. Ta pobuda bo dala državam članicam možnost, da poleg pandemičnih cepiv kupijo skupaj tudi druge medicinske proizvode. Naš odbor je, vaš odbor je to poročilo sedaj sprejel, o njem bo potekalo tudi glasovanje na plenarnem zasedanju. ECDC opravlja ocene tveganja. Radi bi ustvarili sistem, ki bo pokril ne le bolezni, ki se lahko razširijo, ampak tudi druga tveganja za zdravje thank you very much uh, the, the, the collaboration between Najlepša hvala. Sodelovanje med komisijo in ECDC-em je izjemno produktivno. Včeraj sem se namenoma udeležil konference o cepljenju proti gripi. Tam je bilo veliko predstavnikov industrije. Seveda smo plačali svoje lastne vstopnice. Jasno sem želel povedati, da je dobro, da imamo priporočilo sveta glede cepljenja. Po drugi strani pa je pomembno tudi, da svojo odgovornost na svoje ramena prevzame tudi industrija in da razvije učinkovito cepivo. Nekatere študije, ki jih je opravil ECDC, kažejo, da je pri tem še predvsem manevrskega prostora za izboljšave cepiv. Tudi oni imajo torej posebno odgovornost. Ne vem, če lahko tukaj predstavim svoje mnenje glede pobude za nadzor čezmejnih tvegan, ki ste jo predstavili včeraj. Ampak vseeno bi raz dejal, da sem z našega vidika bil izjemno vesel rezultatov vaše razprave včeraj. Mislim, da smo včeraj sprejeli dob, dober kompromis. Številni so bili tudi pripravljeni na kompromis pri poročilu Parnjon. Pripričan sem, da na poročilu na področju politike, pri razpravah o Evropi, eh, upoštevamo mnenja oseb za stike to lahko vi potrdite. Naša kolegica je sicer vedno kritična, ampak tukaj ne. Tukaj dejansko zagotavljate dodano vrednost. 500 milijonov ljudi imamo, ampak samo eno zdravje. Če lahko to dobro zaščitimo, če delamo čez meje kot vaša agencija, potem je po mojem mnenju to zelo dobro prav gotovo bomo poskrbeli za dodano vrednost. To je vsakodnevno delo. Vi v Stokholmu ste odgovorni za to, da dobimo tudi povratne informacije. Ste tudi neodvisni. Včasih bi si od eh, komunikacij, od agencij želeli nekaj več komuniciranja. Agencije ste neodvisne, to drži. Nihče več ni zaprosil za besedo, nihče več ni izrazil želje. Zato se zahvaljujem tistim, ki ste danes eh, tukaj prisotni, tisti, ki pa jih ni, pa sporočam, da bomo med koordinatorji razpravljali o tem, kako bi lahko rešili problem četrtko popovdan. Ne bom grajal tistih, ki ste tukaj, ampak tiste, ki um, so odsotni, opozarjam, da so marsikaj zamudili. Hvala lepa, da ste se oglasili pri nas. Jutri aprila pa, oziroma naslednje leto aprila pa bomo obiskali Štokholm. Obiskali bomo vas, da vidimo, kakšno je stanje in da vidimo, kaj tam počnete. Hvala lepa.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 že uh, včeraj, zato smo točke 20 in 21 obdelali včeraj, naslednje zasedanje bo 5. in 6. novembra. Hvala lepa tistim, ki ste ostali tukaj z nami za razpravo in želim vam lep večer in varno podvo.